Najprej bomo sprejeli dnevni red. Hvala lepa. Sedaj pa sporočila predsedojočega. V četrtek 6. decembra od 9. do 10. ure bomo imeli skupno sejo odborov Ekon in pa NV eh, na temo trajnostnih eh, financ in od 10. do 12. ure bomo imeli sejo odbora Ekon glasovali uh, bomo o um, slabih posojilih in poleg tega bomo imeli eh, pogovor z gospod Könih. Naslednja točka, medinstitucionalna pogajanja, gre za Emir Refit. Tretji trialog je omogočil nadaljevanje pogajanj glede izuzema kliniških postopkov za pokojninske sklade. Poleg tega smo imeli tudi prve pogovore o načelu eh, pravičnega, smiselnega in nediskriminatornega dostopa do kliniških storitev. Obravnavali smo eh, tudi javne organe tretjih držav in pa definicijo finančnih nasprotnih strank. Velik del tehničnega dela je bil že upravljen. No, eh, cenim tudi, kako diplomatsko je zapisano, da še nismo našli sporazuma, ampak smo trdno odločeni, da bomo svet pripravili do premika. Naslednja točka. Osnutek mnenja glede razrešnice. Poročevalec oziroma pripravljalec mnenja je gospod Franculjica. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V romunščini frunzulika in frunzulica pravzaprav pomenita eno in isto, ampak moje ime morate izgovoriti frunzulika, kajte to ni slovansko ime, ampak eh, romansko ime, tako da po vseh teh letih mislim, da se morate tega naučiti. Dragi kolegi. najprej bi rad povdaril, kako zelo pomembne so letne razrešnice za tri nadzorne organe, namreč za EOPO, ESMO in EBO. To je priložnost, da identificiramo probleme in damo predloge za njihovo rešitev. Rad bi pozdravil priporočilo računskega sodišča ki pravi, da transakcije, ki se nanašajo na leto 2017, eh, upoštevajo vse zakonite vidike in določila. EBA in ESMA in EOPA naj bi zagotavljali tudi finančno stabilnost. In rad bi izpostavil tudi, da je njihova temeljna naloga, da zagotovijo boljši finančni nadzor in tudi boljši nadzor nacionalnih finančnih nadzornikov. Dame in gospodje, dragi kolegi. Prihodki se bodo zmanjšali zaradi odločitve Združenega kraljestva, da zapusti Evropsko unijo in zaradi tega moramo vsega, zagotoviti tudi nadomostila za to, da eh, bomo imeli zadostna finančna sredstva, ki bodo omogočala učinkovito opravljanje dela tudi teh nadzornih organov. EBA naj bi se eh, preselila v Pariz eh, pred 29. marcem 2019. To je odločitev, ki jo je sprejel svet. Ne bom govoril o tem, kako je prišlo do te odločitve, takšno je pač življenje ampak rad bi opozoril na proračunske posledice tega postopka. Potrebujemo več sredstev tudi za boj proti pranju denarja. Na, ta, na tem področju je potrebno ukrepiti nadzor in pa preiskave nacionalnih organov. Trenutno potekajo pogajanja o pregledu evropskih nadzornih organov in mislim, da bi morali sprejeti vse potrebne odločitve, da zagotovimo, da bi pristojni organi in pa kreditne inštitucije upoštevali zakonodajo Evropske unije na področju pranja denarja in pa eh, boja eh, proti organiziranemu kriminalu. EBA skupaj z ESMO in EJOPO zagotavlja priporočila Eh, glede ustreznega nadzora in upravljanja tveganja. 27 odstotkov eh, sredstev prihaja iz Evropske unije, 45 odstotkov neposredno od eh, državnih organov. 25 odstotkov prinašajo pristojbine, kreditne inštitucije in tako naprej. In mislim, da ta mešan sistem financiranja predstavlja grožnjo za neodvisnost in eh, za opravljanje nadzornih postopkov. EU pa prejema 40 odstotkov sredstev iz proračuna Evropske unije in 60 odstotkov z neposrednimi prispevki nacionalnih nadzornih organov. Posledično potrebujemo božji nadzor v določenih državah članicah. Potrebno je nasloviti pomankljivosti na trgu zavarovalništva in zaščititi državljane pred multinacionalkami, ki prodajo svoje staritve v nekaterih delih Evrope, še prav posebej v eh, centralni Evropi kjer prodajajo izdelke, ki so cenejši od izdelkov, ki se ponujajo v državah članicah. ESMA in EU pa ter EBA so organi, ki bi morali zagotoviti tudi večjo preglednost. To je pomembno tako za evropske inštitucije, kakor tudi za državljane Evropske unije. Najlepša hvala in z veseljem bom z vami sodeloval pri pripravi kompromiso in upam, da bomo dosegli sporazum, kar zadeva to zelo pomembno temo za finančne trge Evropske unije. Najlepša hvala. Hvala lepa poročevalcu oziroma pripravljalcu mnenja. Sedaj pa gospod Lange v imenu skupine ELS. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Osnutek za tri mnenja kolega temelji na poročilu računskega sodišča. Mislim, da ni nobenega razloga, da bi bili zadovoljni z oceno računskega uh, sodišča, kajti eh, njihova analiza je izjemno površinska in zelo malo se ukvarjajo z pomankljivostmi. Recimo pri Ejopi je zapisano, da je pri pomembnih zadevah vse v redu, pri nepomembnih torej ne pri Esme je zapisano enako. In pri Ebi je zapisano samo malo, da to poiščem. Na vseh eh, pomembnih področjih je eh, vse v skladu z pravili. Ampak podrobnosti vendarle vodijo k določenim vprašanjem. Zaradi tega mislim, da bi se morali podrobneje ukvarjati z vsebino. Recimo, če gre tukaj za pogodbena plačila, o katerih še nismo razpravljali, ali pa eh, če je govora o javnih razpisih, ki niso bili objavljeni, ali pa eh, če govorimo o javnih naročilih, Eh, torej, računsko sodišče je podalo določene pripombe, skupna ocena pa je pozitivna, no, s tem si pa res ne moramo pomagati. Podati moramo mnenje za odbor za proračunski nadzor, torej moramo imeti tudi ustrezne strokovne informacije in zaradi tega mislim, da potrebujemo podrobnejšo analizo od analize Evropskega računskega sodišča. To je moja prva pripomba. Druga pripomba pa se nanaša na predloge kolege Frunculike. Pri vseh treh agencijah je izbral enako ubeseditev. Samo imena je spremenil. Vse je identično. Samo, da je pri EBI še šesta točka in sicer, da bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo z eh, marcem 2019 in da je potrebno upoštevati posledice tega izstopa. In zaradi tega bi bilo potrebno spremeniti finančno eh, zasnovo agencije in eh, tudi koncept eh, zaposlenih. In to pravzaprav ni eh, problem. Problem je v tem, eh, da Eba išče drobtinice, namesto da bi se ukvarjala z temeljnimi vprašanji, ki jih temu bančnemu organu nalaga naša zakonodaja. In potem še četrta točka. Vse tri agencije imajo eh, poleg trenutnih eh, pristojnosti oziroma potrebujejo poleg eh, trenutnih nadzornih funkcij tudi dodatne funkcije in sredstva za preprečevanje pranja denarja. No, mislim, to ni bila ravno njihova prvotna naloga in zaradi tega bom uložil tudi določene predloge sprememb. No, mnenje pravzaprav sploh ne potrebujemo, eh, kajti zadeva je tako zelo preprosta. In to mnenje ne zadostuje eh, za predstavitev stališča odbora Ekon. Tako preproste zadeve niso. E- Hvala lepa. V imenu skupine EKR pozdravljam novega člana, gospoda Ralfa Paketa. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala lepa gospod poročevalec, jaz sem Ralf Paket in sem uh, naslednik Sandra Lunesa, ki je prednedavnim postal minister za obrambo v Belgiji. Torej, zelo se veselim sodelovanja z vami vsemi. Ne uh, samo na področju uh, teh, teh treh tem, ki, kolikor vidim, politično niso tako zelo občutljive, ampak vseeno jih moramo obravnavati. Uh, veseli uh, smo opisa mandata in pa funkcij vseh teh treh organov. Eh, mislim pa, da bi bilo potrebno okrepiti izjavo v zvezi prerasporeditvijo proračunskih in kadrovskih verov. Vsi smo eh, brali tudi o preiskavi v Deutsche Bank pretekli teden in veseli me, da je pripravljalec eh, mnenja izpostavil vlogo EBE. To je tudi v skladu z predlogom eh, komisije iz septembra. Ogledali si bomo še specifično obeseditev vseh posameznih odstavkov. Pri tem pa je potrebno upoštevati, da je potrebno upoštevati, da to ni eh, pravi trenutek, da razpravljamo o dodatnih pristojnostih za Evropski bančni organ. Poleg tega pa pozdravljam tudi neutralno obeseditev Brexita in pa njegovih posledic na delovanje nadzornih organov. Veselim se že sodelovanja z vami. Hvala lepa. Hvala. razrešnica je lahko tudi eh, politično občutljiva zadeva. Wolf Klinc, skupina Alde. Ja, hvala lepa, gospod predsedojoči. Jaz sem eh, tudi eh, član odbora za proračunski nadzor in razrešnica bo v odboru kont še enkrat podrobno pregledana, kot je to povedal že Werner Langen. Lahko se odrečem dolgemu prispevku, kajti. Eh, slišali smo že mnenje kolegov, s katerim se strinjam. V zadnjem času prihaja do številnih goljufij, do utaje davkov, do finančnega kriminala, do pranja denarja in tako naprej. Teh primerov je več in več in to kaže, da nadzor še ni takšen, kot bi moral biti. In izgovor, da so za to odgovorni nacionalni nadzorni organi, ne zadostuje. Kaj ti potrebno je poskrbeti za koordinacijo in za to so odgovorni eh, ravno evropski nadzorni organi. Mislim, da to tudi ni bilo dovolj dobro obravnavano v poročilo Evropskega računskega sodišča. S tem se bo potrebno še ukvarjati in to se bo zgodilo v odboru KONT. Želel bi si tudi več informacij z strani EBE v zvezi z eh, premestitvijo iz Londona v Pariz, eh, kakšne bodo eh, finančne posledice, o tem se bomo najbrž pogovarjali prihodnje leto. In kar zadeva ESMO, bo v naslednjem letu tudi zelo veliko sprememb. Werner Langen je že dejal, da gre za oceno notranjih modelov, ki se uporabljajo v posameznih podjetjih in za umešavanje v to področje. To pa je področje, kjer bi eh, morali pokazati več zadržanosti. Mislim, da je sodelovanje med evropskimi nadzornimi organi in pa nacionalnimi organi zelo pomembno, vendar pa še ni na takšni ravni, kot bi moralo biti. In pri eh, pregledu evropskih nadzornih organov, to je obsežen svežen, ki upam, da ga bomo razvozlali še do konca tega sklica, bomo morali paziti na to, da na novo uzakonimo to sodelovanje in da okrepimo europeizacijo, pri tem eh, pa nikakor ne. Uh, smemo povzročiti izgube motivacije pri nacionalnih nadzornih organih. Hvala lepa, Svena Gigolta ne vidim, ali je kdo iz skupine zelenih, ki bo spregovoril v njegovem imenu. Ja, je tukaj kdo, ki bo govoril v njegovem imenu ali pa prehajamo k naslednji skupini. Odgovora ni, torej je odgovor ne. Tudi predstavnikov drugih skupin ne vidim. Če imam prav, potem prehajamo k prosti razpravi in na vrsti je prvonč Beres. Hvala lepa. Mislim, da so eh, ta poročila o razrešnicah zelo pomembna in veselim eh, se, eh, da odbor za proračunski nadzor zelo temeljito opravlja svoje delo. Paziti pa je potrebno na to, da to poročilo oziroma ta poročila o razrešnicah ne bodo postala poročila, v katera bomo vključili eh, vse različne podatke. Potrebno se je osredotočiti na bistvene informacije. Pomembno vprašanje je, ali vsi trije eh, nadzorni organi imajo pristojnosti na področju boja proti pranju denarja in pa eh, boja proti organiziranemu kriminalu. Namreč ta razprava še poteka v okviru razprave o poročilu, ki sva ga pripravila skupaj z Otmarjem Karasom. In prosim, da teh tem danes ne obravnavamo v okviru razrešnice. Potreben je temeljit pregled pregleda, eh, predloga komisije. Mislim, da če si ogledamo zaključke, ne moremo biti zadovoljni in to je jasno tudi vsega, nekdanjemu odboru takse dve. Mislim, da preprosto sodelovanje nacionalnih organov nikakor ne zadostuje. Kar pa zadeva notranje modele, notranje sisteme v podjetjih, tukaj gre za vprašanje pristojnosti EJOPE. E. Ne gre pa za dobro upravljanje proračuna za strani EJOPE. Torej, mislim, da moramo biti resni in se poglobiti v vprašanje proračuna. Ne smemo pa mešati proračunskih zadev z vsemi drugimi zadevami, kajti sicer bomo poskrbeli za pravo smešnjavo. Najlepša hvala. poročevalec, gospod Frunculika in se upravičujem za napačno izgovorjavo. Ampak staramo se in eh, potem ponavljamo iste napake. To ni bila napaka. Jaz sem pač imel občutek, da bi me lahko vi kot italijan razumeli. Najlepša hvala. Pravzaprav sem nekoliko presenečen z zelo kritičnim pristopom gospoda Langna, kajti v zadnjih letih nisem slišal tako kritičnega pristopa, ko je šlo za razrešnico kot eh, danes. V zadnjih desetih letih eh, sem si ogledal vse razrešnice in struktura eh, je bila podobna, kaj ti gre za razrešnice. In svetovalci tega odbora so mi dejali, da sem omejen na 1500 znakov in to vključuje eh, tudi razmake, torej, oziroma predsledke. In seveda se morajo vsi trije organi z izzivi soočati skupaj. Veliko dela bo še potrebno opraviti. Recimo boriti se bo potrebno proti pranju denarja, proti organiziranemu kriminalu, proti ponarejanju, sodelovanje bo potrebno vzpostaviti in poskrbeti bo potrebno za to, da bodo vse tri. Eh, da bodo vsi trije nadzorni organi dobro sodelovali z Evropsko centralno banko. Ampak eh, veselim se že vaših predlogov spremembe in uh, tudi uh, novih tem. Ampak prosim, povejte mi, katere so te teme. Razumem vaš kritičen pristop, ampak uh, ta morate meliti na nekih argumentih. In uh, takšnih konkretnih argumentov nisem slišal. Slišal sem le splošne pripombe, ja, da je moj pristop uh, preveč uh, posplošen, da se nisem dotaknil določenih točk, ampak katerih točk, to mi povejte. Kajti ogledal sem si vse razrešnice v preteklih desetih letih in struktura je bila podobna. In eh, skušal sem razlikovati med eh, posameznimi organi in eh, izpostavil sem razlike med njimi. Govoril sem o sredstvih, ki so potrebna za preselitev v Pariz in o drugih pomembnih zadevah. Ampak, oprostite, nisem slišal nobenih konkretnih predlogov z vaše strani. Hvala lepa. Thank you. So the timetable. Hvala lepa. Torej, časovnica. Rok za vročitev predlogov sprememb je 6. december, 10. januarja bomo obravnavali predloge sprememb, 21. januarja pa bomo v odboru Ekon glasovali. Najlepša hvala. Sedaj pa prehajamo v glasovanje. Potrebujem volilni seznam, glasovalni seznam. Lahko prosim svojo skupino, da mi zagotovi glasovalni seznam. Thank you. Najlepša hvala. groupe euh, socialiste et démocrate, je voudrais que nous reportions. Izvolite, beseda je vaša. V imenu skupine socialistov in demokratov eh, zahtevam, eh, da bi eh, predstavili glasovanje o kazalnikih, kajti glasovalni seznam še ni pripravljen in zato mislim, da danes nismo pripravljeni na glasovanje. Vidim, da koordinator ILS e prikimava, torej bomo to predstavili. Bomo začeli z glasovanjem, ampak najprej bomo imeli test. Glasujemo. Konec glasovanja. Najlepša hvala bomo začeli z. Samo trenutek. Okay, so we start, uh, six, those in... Začeli bomo predlog spremembe 6. Kdo je za, proti? Bomo preverili, glasujemo o predlogu spremembe 6. Ansandeh. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 17 proti 15. Kompromis A za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis B za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis C za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis D za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis E za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis G za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 20 z ustnim predlogom spremembe poročevalca za proti vzdržani. Sprejeto kompromis F za proti vzdržani. Sprejeto predlog spremembe 26 za proti vzdržani. Sprejeto 27 za proti vzdržani. Sprejeto 28 za, proti vzdržani sprejeto, 29 za, proti vzdržani sprejeto, 30 za, proti vzdržani sprejeto, 31 za, proti vzdržani zavrnjeno, 32 e, za, proti bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 19 za 18 proti sprejeto. 35, za proti vzdržani sprejeto, 34 za proti vzdržani sprejeto, 2 za proti. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 17 za 15 proti sprejeto, 36 za proti vzdržani. Sprejeto tri za proti sprejeto, vzdržani sprejeto, enaka večina, ampak če želite preveriti, lahko to tudi storimo, sicer pa prehajamo ga 37, ne ne, ta je brezpredmeten, 38 za proti vzdržani sprejeto, 39 za proti vzdržani sprejeto, 40 za proti vzdržani sprejeto, 41 za. Želite preveriti elektronsko glasovanje? Konec glasovanja. Zavrnjeno 17 za, 18 proti, 42 za, proti vzdržani sprejeto, 43 za, proti. Bomo preverili. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto 20 za, 17 proti, 4 za, proti vzdržani. Sprejeto 44 za, proti bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 20 za, 15 proti, 5 za, proti vzdržani sprejeto, sedaj pa glasujemo o predlogu komisije z temi spremembami po imensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 32 za, 5 vzdržanih, nihče ni proti in sedaj še glasovanje o odločitvi, da pričnemo medinstitucionalna pogajanja. Jaz nimam glasovalne kartice. Torej, mogoče bi lahko dodali moj glas. Torej, glasovanje o trialogu, glasujemo poimensko glasovanje. Plus ena, ja, smo si zapisali. Konec glasovanja. Ja, 34 plus ena je 35, imamo kvalificirano večino. Najlepša hvala in čestitke poročevalki. which is this one? No. Okay, so, so we vote first the uh, regulation. Najprej bomo sedaj uh, glasovali o uredbi, številka 9. Najprej o uredbi. Čez uh, mena porazdelitev investicijskih skladov, kompromis peza proti vzdržanju sprejeto predlog spremembe moram poiskati. E, sto osemdeset za, proti. To je tisto tista slavna sprememba, Markus, kaj ne? Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Postopkovno zadevo bi rad razčistil. Mi smo to dopustili za glasovanje, vendar... I have to make a procedural point that Eh, torej postopkovno zadevo moramo razšestiti, zato da ne bo prišlo do eh, kontrovers. Mi smo prejeli eh, ta zahtevek, vendar predlogi sprememb ne bodo več dopustni, če presegajo področje uporabe uredbe. Mi ne moremo spreminjati drugih uredb v neki uredbi, razen če se politične skupine strinjajo, da je to potrebno, ker moramo stvari hitro razčistiti. Torej, eh, mi ne moramo v eni uredbi urejati drugih. Eh, mislim, da ne smemo o tem razpravljati, to je sedaj urejeno, glasovali smo. jaz vam želim samo povedati, kako bo v prihodnje. Razen, če bomo imeli res širok konsens, novi predlogi sprememb, ki presekajo področje uporabe določene eh, pravne podlage in besedila, ki ga spreminjamo, ne bodo več dopustni. Brian Hayes. Eh, jaz sem eh, hotel spregovoriti zato, da podpravljam podprem uh, eh, uh, eh, to, kar ste rekli. Tu smo na prvi ravni pravzaprav sprejeli nekaj, kar nikoli ne bi prišlo tako daleč. Pozdravljam dejstvo, da ste nam dali možnost glasovanja o tej zadevi, sedaj imamo tu neko pravno varstvo in varnost. Uh, ko drugič komisija predlaga eh, nekaj, naj vključi vsa eh, relevantna vprašanja in naj se ne opira samo na drugi stebr. Eh, hvala lepa. Nadaljujemo. Kompromis E za proti vzdržani sprejeto. Sedaj vzdržani glasujemo o predlogu komisije v spremenjeni obliki. Glasujemo poimensko plus ena. A, sedaj imate kartico. Dobro, konec glasovanja. 34 e, za, nič vzdržanih, e, oziroma nič proti pet vzdržanih, e, potem pa glasujemo o medinstitucionalnih pogajanjih poimensko. Konec glasovanja. 33 za, 1 proti, 5 vzdržanih. Imamo kvalificirano večino za to, da začnemo eh, s trialogom. Čestitke poročevalcu, eh, ki eh, je pripravil tudi poročilo o direktivi. Kompromis A za proti vzdržani sprejeto, kompromis D za. To je na 11. strani. za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o predlogu komisije v spremenjeni obliki, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 34 za, 3 proti, 2 vzdržana. Sedaj pa glasujemo o sklepu za začetek medinstitucionalnih pogajanj. Poimensko glasovanje začnimo. Konec glasovanja. 33 za, 4 proti, 2 vzdržana. Čestitke poročevalcu. Benchmark smo odložili. Sedaj pa gremo k naslednjemu poročili o eh, skupnem sistemu digitalnega eh, davka. Eh, predlog spremembe 30, 31 in 32 poimensko. Tu imamo predlog za zavrnitev, torej za oziroma glasujemo poimensko. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 34 proti, 4 za. Kompromis A. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis B. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 41 za, proti. Preverjamo. Glasujemo. 140. Konec glasovanja. Zavrnjeno 20 proti 19 glasovom. 141 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis C za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis D za, proti, vzdržani, sprejeto. 154 eh, eh, glasujemo. konec glasovanja 20 proti 19 za, zavrnjeno 25 e, za. E, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. E, sprejeto 24 proti 15 glasov. 156 za, proti ELSA vzdržani, sprejeto 157 e, za, proti, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavarnjeno 20 e, proti 19, kompromis je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 27 za, preverjamo, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto 23 za proti 16 glasovom. 160, e, 167 e, za proti preverjamo. Mislim, da je zavrnjeno, vendar. Konec glasovanja. Sprejeto e, en glas razlike. 20 proti 19 glasovom. Dobro, da smo preverili. 168 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 69 eh, eh, za, proti, eh, preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 20 proti 19. 170 za, proti, vzdržani, sprejeto. 171 za, proti, vzdržani, sprejeto. 172 za, proti vzdržani sprejeto, 173 in 74 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis F za, proti vzdržani sprejeto, 179 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis G za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 40 za, proti liberalci. No, preverili bomo. Mislim, da je sprejeto, vendar raj bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. 21 proti 15. 41 za proti. Preverjamo 41. Glasujemo. Liberalci so za sprejeto. Konec glasovanja. Ja, ista večina. Ena za proti. Preverjamo 41 predlog spremembe ena. Konec glasovanja. Sprejeto 20 proti 19 glasovom. 42 za proti vzdržani. Sprejeto kompromis H za proti vzdržani. Sprejeto predlog spremembe 50 za proti vzdržani. Zavrnjeno kompromis i za protivzdržane sprejeto, j za protivzdržane sprejeto, k za protivzdržane sprejeto, predlog spremembe 66 za protivzdržane zavrnjeno, 70 za protivzdržane zavrnjeno, 71 za protivzdržane zavrnjeno, 72 za protivzdržane zavrnjeno, kompromis L za proti vzdržani sprejeto, kompromis M za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 78 za proti vzdržani zavrnjeno, 79 eh, za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis N za proti vzdržani sprejeto, kompromis O za proti vzdržani sprejeto, 10 za proti vzdržani sprejeto. 88 za, proti vzdržani zavrnjeno, 89 za, proti vzdržani sprejeto, 90 za, proti preverjamo 90. Konec glasovanja sprejeto 20 proti 19 glasovom, ostalo je brezpredmetno kompromis P za proti vzdržani sprejeto. Q2 proti vzdržani sprejeto, 1, 2, 1, nič 3, preverjamo. Konec glasovanja, zavrnjeno. 23 proti 16, 1, 2, 4 za proti vzdržani zavrnjeno, 1, nič 5 zavrnjeno, 1, nič 6 sprejeto. 107 za, proti vzdržani sprejeto, 14 za, proti preverjamo 14. Konec glasovanja. Sprejeto. 15 za, proti preverjamo 15. Glasujemo. Mislim, da je ista večina. Konec glasovanja 20 proti 19 ena nič osem za, proti. Preverjamo 108. Glasujemo. Verjetno spet 20 proti 19 glasovom. Res je tako. Sprejeto. 109 za, proti vzdržani sprejeto, 110 za proti vzdržani sprejeto, kompromis R za proti vzdržani sprejeto, 117 za proti vzdržani sprejeto, 119 za proti vzdržani sprejeto, 120 za proti vzdržani sprejeto, 17 za proti vzdržani sprejeto, kompromis za proti vzdržani sprejeto. 127 za proti vzdržani zavrnjeno, 128 za proti vzdržani sprejeto, potem predlog eh, komisije v spremenjeni obliki glasujemo poimensko. Konec glasovanja. 33 za, 2 proti, 2 vzdržana. Čestitke poročevalcu. Sedaj moramo še glasovati o zakonodajni eh, rezoluciji. Eh, predlagam v bloku 33 do 39 za proti vzdržani zavrnjeno. Eh, zakonodajna rezolucija je sedaj spremenjena v, je sprejeta v spremenjeni obliki. Sedaj pa poročilo Rozati. E, tu nimamo naslova. Aha, e, pomembna digitalna prisotnost. Predlog spremembe 15, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. 36 proti, en za, zavrnjeno. No, mi smo zabeležili, da ste vi glasovali za svoj predlog spremembe. 62 za, proti vzdržani, sprejeto 64 za, proti vzdržani, zavrnjeno 65 za, proti, preverjamo 65, glasujemo. Konec glasovanja. 20 eh, proti 19 sprejeto. 67, 68, 69 za, proti preverjamo. Konec glasovanja. 20 proti 19, sprejetno 79 za, proti preverjamo. 79. Mislim, da nekako poznamo rezultat, pa vseeno preverjamo. Konec glasovanja. 20 proti 19 glasovom sprejeto, 80 za, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. 19 proti 19 eh, zavrnjeno, 81 za, proti vzdržani, sprejeto, 82 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 83, 84 in 9 za, proti. Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. 20 eh, proti 17 glasovam sprejeto. 85, 86 za, proti vzdržani sprejeto. 87 za, proti preverjamo 87, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 88 brezpredmeten, 89 za, proti preverjamo. 89. Konec glasovanja. 19 e, proti 19 glasovam. E, e, zavrnjeno 90 za, proti vzdržani, zavrnjeno 91 za, proti vzdržani, sprejeto 92 ne. Preverili bomo 91. Glasujemo. Videl sem, da so liberalci glasovali za. No, preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. Imel sem prav. 92 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 93 za, proti. Preverjamo 93. Konec glasovanja. Sprejeto. 20 proti 19 glasovom, 95 za, proti vzdržani sprejeto, 96 in 10 za, proti vzdržani sprejeto, 97 za, proti vzdržani sprejeto, 98 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis H za, proti vzdržani sprejeto, 104 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto, kompromis K za proti vzdržani sprejeto, 12 za proti preverjamo predlog spremembe 12. Konec glasovanja. Sprejeto 106 za proti vzdržani sprejeto 108 za, proti vzdržani sprejeto, 109 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis I za, proti vzdržani sprejeto, 114 za, proti, preverjamo 114. Konec glasovanja. Sprejeto. 116 za, proti vzdržani sprejeto, 14 za proti vzdržani sprejeto, kompromisija za proti vzdržani sprejeto, 20 za proti vzdržani sprejeto, 21 za proti vzdržani, preverjamo 21. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 19 proti 16. Kompromis A za proti vzdržani sprejeto, 25 za proti vzdržani zavrnjeno, 26 za proti preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis B za proti vzdržani sprejeto, 2 za proti vzdržani, sprejeto 33 za proti vzdržani, sprejeto kompromis C za proti vzdržani, sprejeto predlog spremembe 36 za proti, preverjamo 36. Konec glasovanja. Sprejeto 19 proti 20, eh, 37 ne? Brezpredmeten. 38 za, proti, vstršani, zavrnjeno. 39 za, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. 20 proti 19, 41. Za preverjamo 41. Konec glasovanja. Zavrnjeno 20 proti 19. Kompromis D. Za proti vzdržani sprejeto. Kompromis E. Ne. Ločeno moramo glasovati. imamo različne sezname za glasovanje. 109 za, tega ni na glasovalnem seznamu SND. To je Eva eh, Žoli, člen 6D novo. Predlog spremembe 109. Domnevam, da smo za. Po analogiji, ne vem, 109. Ne vem, zakaj se je tu spremenil vrstni red. No, glasujemo o 109. Preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 46 in preverili bomo. 46. Predlog spremembe Eve Žoli. Glasujemo o 46. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 19 proti 17. Kompromis E. Za proti vzdržani sprejeto. 46 e, smo že imeli, sedaj pa 47 za proti vzdržani zavrnjeno, 48 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis F za proti vzdržani sprejeto. Kompromis G za proti vzdržani sprejeto. 57 in 7 za proti vzdržani sprejeto, 59 za proti vzdržani sprejeto, 61 preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa glasovanje o predlogu komisijo v spremenjeni obliki, poimensko glasovanje. Glasujemo. konec eh, glasovanja. 36 eh, za, 1 proti, 2 vzdržana. Eh, sedaj pa v bloku 16, 17, 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. S tem izhajamo iz tega, da je zakonodajna resolucija sprejeta. Čestitke poročevalcu. Sedaj pa gremo k letnemu poročilu o Eh, politiki konkurence. Ja. Okay. Compromise A. Kompromis A. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis B. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Eh, predlog spremembe 26. Za. Proti. Preverjamo. konec glasovanja. Za vrnjeno 29 za, proti vzdržani sprejeto, 33 e, za, proti vzdržani sprejeto, 34 e, za, proti vzdržani preverjamo. Uh, Konec glasovanja zavrnjeno, 23 proti 16 glasov. Kompromis E, za proti vzdržani sprejeto, 42 eh, za proti vzdržani sprejeto, 44 za proti vzdržani sprejeto, kompromis F za proti vzdržani sprejeto, 50 za proti vzdržani sprejeto preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. G za proti vzdržani sprejeto. Kompromis H za proti vzdržani sprejeto. Tu smo imeli kompromis G. Kompromis H za proti vzdržani sprejeto. Kompromis H za proti vzdržani sprejeto. prekinja, nismo slišali številke. Kompromis O za proti vzdržani sprejeto, kompromis J za proti vzdržani sprejeto, 89 za proti vzdržani sprejeto. A, preverjamo. Ja, ja, no, my vote is close, is adopted. Sprejeto 23 za 50. Eh, proti. 15 proti je torej umaknjen, 91 eh, e, za proti je vzdržani sprejeto, kompromis K za proti je vzdržani sprejeto, kompromis L za proti je vzdržani sprejeto, kompromis M za proti je vzdržani sprejeto, predlog spremembe 107 za proti. Glasujemo 1 nič 7. Konec glasovanja. Sprejeto. 23 proti 15. Kompromis N za proti vzdržani sprejeto. 111 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis eh, dvojni V za proti vzdržani sprejeto. 117 eh, za proti preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto 23 za 15 proti. 118 bi moral biti po kompromisu Q. 118 za proti vzdržani sprejeto. 120 za proti. Preverjamo. 120. Konec glasovanja. 22 za, 16 proti sprejeto, 122 za, proti vzdržani sprejeto, 128 za, proti preverjamo, 128 glasujemo. Konec. Sprejeto 129 za, proti preverjamo 129. konec glasovanja. 20 e, proti 18 sprejeto. Kompromis pa za proti vzdržani sprejeto. 136 za proti. Preverjamo 136. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis Q za proti vzdržani sprejeto, kompromis v za proti vzdržani sprejeto, 145 za bomo preverili. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja zavrnjeno. 146 za proti vzdržani sprejeto, 147 za proti vzdržani sprejeto preverimo 147. Disclose. Konec glasovanja sprejeto. 150 za, proti, preverimo 150. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 35 za, 3 proti. Zelo tesno ena, pet, dva, za, proti, vzdržani. Preverimo 152. Konec glasovanja. Sprejeto 153 za. Preverimo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. 154 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis R za, proti vzdržani sprejeto, 159 za, proti LS je proti, vzdržani zavrnjeno, 160 za, proti. Preverimo 160, glasujemo. konec glasovanja sprejeto. 161 za proti. Preverimo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto 20 za 18 proti 161 za proti. Preverimo elektronsko. 162, 162. Konec glasovanja, sprejeto. 163 za, proti. Preverimo elektronsko, 163. Konec glasovanja, sprejeto 20 za 18 proti, 165 za proti. Preverimo elektronsko 165, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto 166 za, preverimo elektronsko 166. Konec glasovanja, sprejeto. Kompromis za proti zdržanje sprejeto. 173 za proti zdržanje. Preverimo 173, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto, kompromis T za, proti. Preverimo kompromis T, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto, kompromis U za, proti, vzdržani, sprejeto. 190 za, proti. Preverimo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 195 za proti. Preverimo elektronsko 185. 185. Konec glasovanja. Sprejeto. 187 za proti vzdržani zavrnjeno, 192 za. Preverimo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto, 194 za proti vzdržani sprejeto, 197 za proti vzdržani zavrnjeno, 198 za proti vzdržani sprejeto, 199 za proti. Preverimo elektronsko. konec glasovanja. Zavrnjeno. 202 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis C za proti vzdržani sprejeto, kompromis D za proti vzdržani sprejeto. 211 za proti vzdržani, preverimo elektronsko, glasujemo. konec glasovanja, sprejeto. 212 za proti vzdržani sprejeto, 213 za proti vzdržani sprejeto, 214 za proti vzdržano zavrnjeno. Kompromis DE za proti vzdržani sprejeto. 218 za proti vzdržani sprejeto. Preverimo elektronsko 218. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 220 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 221 za, proti vzdržani. Sprijeto. 1 za, proti vzdržani. Sprijeto. Navedo pa 2 za proti vzdržani sprejeto, 3 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 2 za proti, preverimo elektronsko. Konec glasovanja sprejeto. Ali moram glasovati tudi o predlogu spremembe 3? Tako je za, proti. Preverimo elektronsko. konec glasovanja, zavrnjeno, štiri za proti zdržani, sprejeto, navedba štiri in pet, za proti sprejeto, pet za proti zdržani, sprejeto, sedaj bomo glasovali tudi o svešnju za sklicevanja od 6 do 10 za proti zdržani, sprejeto. Predlog spremembe je šest za, proti vzdržani sprijeto, sedem za, proti. Preverimo elektronsko. Konec glasovanja, zavrnjeno, osem za, proti vzdržani sprijeto, devet za, proti vzdržani sprijeto, deset. Preverimo elektronsko glasujemo. konec glasovanja sprejeto 11 za proti zdržanje zavrnjeno, 12 za proti preverimo elektronsko. Konec glasovanja zavrnjeno. 13 za proti zdržanje sprejeto, 14 za proti zdržanje zavrnjeno proti zdržani sprijeto 15, za proti zdržani sprijeto 16, za proti alde boste glasovali smo pri 16, sprijeto 17, za proti, preverimo elektronsko 17, smo pri vodnih izjavah. Konec glasovanja, sprejeto 17. pod odstavek ena za proti zdržani bomo kar elektronsko preverili. Konec glasovanja, sprejeto. Dva pod odstavek dva, sprejeto, pod odstavek tri za proti zdržani. Bomo preverili elektronsko, mislim, da je zavrnjeno. konec glasovanja sprijeto. Pod odstavek 5 sedaj. Ne, smo glasovali o 3, sedaj pa 4. Sprijeto 5, a proti zdržani sprijeto 6, za proti zdržani sprijeto 7, za proti zdržani sprijeto 8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 za proti zdržani sprejeto tri, za proti zdržani sprejeto štiri, za proti zdržani sprejeto pet, za proti zdržani sprejeto šest, za proti preverimo elektronsko. Agri šest. Konec glasovanja sprejeto. Sedem za proti zdržani preverimo elektronsko. konec glasovanja sprejeto. Odstavek 9 za, proti vzdržani sprejeto 10, za, proti vzdržani sprejeto 11, za, proti vzdržani zavrnjeno. 12 je že bilo pokrito, ne? Za, proti, preverimo elektronsko, 12 je odstavek. Glasujemo konec glasovanja zavrnjeno. Odstavek 13, agri za, proti zdržani, zavrnjeno 14, za, proti zdržani, sprejeto 15, za, proti, preverimo elektronsko, agri 15. Konec glasovanja, sprejeto, agri 16, za, proti zdržani, preverimo elektronsko. Odstavek 16, agri. Konec glasovanja, zavrnjeno. Agri 17, za, proti zdržani, sprijeto. Agri 18, za, proti zdržani, zavrnjeno. 19. odstavek za, proti, preverimo elektronsko, agri 19. odstavek. Konec glasovanja sprejeto. Sedaj pa bom glasovali o spremenjenem besedilu poimensko za. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja sprejeto 32 za, 2 proti 1 se je vzdržal. Tako je besedilo sprejeto čestitke poročevalcu. 6. decembra pa se bomo ponovno sestali in bomo glasovali. Ja, božička še ni, oziroma.